Upam, da ste vsi s seboj prinesli svoje glasovalne kartice. Kaj ti, če rezultat ne bo jasen, bomo glasovanje še elektronsko preverili. Prehajamo k sedmi točki dnevnega reda, in sicer gre za industrijske emisije. Poročilo je pripravil Holger Kramer. Pred seboj imate glasovalni seznam. Imamo kompromisni svežen, ki je čisto na vrhu seznama in ki obsega določene dele zakonodaje in tega poročila, kdo je za ta kompromisni svežen. Kdo je za? Kdo je za kompromisni svežen? Hvala lepa. Proti? Hvala. Se kdo vzdrži? Z veliko večino sprejeto. To nam bo olajšalo glasovanje. Sedaj pa predlog spremembe 9, poročevalca, kdo je za. Proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 83 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 84 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Zavrnjen. Predlog spremembe 10. Poročevalca in sicer v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Hvala, proti. Vzdržani. Sprejet. Drugi del za. Proti. Vzdržani zavrnjen, ampak to bomo preverili. Torej, elektronsko glasujemo o drugem delu. Glasujemo o drugem delu predloga spremembe 10. Abstimmung. Konec glasovanja. Rezultat je bil jasen. 9 za, 31 proti, torej zavrnjen. Potem pa identična predloga spremem 85 in 86 za. Proti, vzdržani, zavrnjena. Predlog spremembe 87 za, proti, vzdržani sprejet. Želite preveriti elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 87. So, Konec glasovanja. Ja tesen rezultat 23 za, 21 proti. Sprejet. Identično predloga spremembe 88 in 89. Za, proti, vzdržani, sprejet. 90 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 11 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet. 91 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 12 za, proti, vzdržani, sprejet. Identična predloga 92 in 93. 92 in 93, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti elektronsko glasovanje? Beendet. Konec glasovanja. 28 za, 20 proti. Predloga sta sprejeta. 94 je s tem brezpredmeten. Prehajamo k predlogu spremembe 95. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Želite preveriti elektronsko glasovanje predlog spremembe 95? Beendet. Konec glasovanja. Torej, zavrnjen 23 za, 27 proti. 96 eh, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 98 in 99 sta identična, kdo je za. Najprej 97 se popravlja predsednik, kdo je za 97 proti, vzdržani, zavrnjen. 98 in 99 sta identična, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjena. 13 za, 100 proti, vzdržani, zavrnjen. 100 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 101 za, proti, vzdržani, sprejet. 14 za, proti, vzdržani, sprejet. Potem lahko nadaljujemo na strani 5. in sicer z identičnimi predlogi sprememb 117, 118 in 119. Kdo je za te predloge? Proti? Vzdržani? Sprejeti. 120 za? Proti? Vzdržani? Sprejeti. 19 za? Proti? Vzdržani? Sprejeti sprejet. 121, 122 in 123 za, proti, vzdržani, zavrnjeni, ampak to bomo preverili. Elektronsko glasovanje o predlogih spremembe 121, 122 in 123. Abstimmung beendet. Konec glasovanja. Ja, res je rezultat izjemno tesen. Predlogi so zavrnjeni, 25 proti 25 pa je izid glasovanja. 124 je brezpredmeten oziroma nedopusten, potem pa 20, kdo je za 20 poročevalca. Proti, vzdržani, sprejet, 21 za. proti, vzdržani, sprejet. 125 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 126 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 127 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 128 za, proti, vzdržani, zavrnjen. potem lahko prelistamo kar nekaj strani in sicer smo sedaj na strani 11. In sicer pri predlogu spremembe 23 poročevalca, kdo je za? Proti? Vzdržani? To bomo preverili. Elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 23. Poročevalca. Konec glasovanja. Ja, sprejeto. 26 glasovi za, 24 glasovi proti. 165 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 24 za, proti, vzdržani, sprejet. 25 za, proti, vzdržani, sprejet. 26 za, proti, vzdržani, sprejet. 27 za, proti, vzdržani, sprejet. Želite preveriti? Ja, v redu. Preverjamo predlog spremembe 27. Glasujemo. Konec glasovanja. Jaz veliko večino sprejeto, 32 glasov za, 22 proti, 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. 166 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 167 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 168 za, proti, vzdržani, sprejet. 171 za. Kdo je za 171? Proti. Vzdržani zavrnjen. 172 za. Proti. Vzdržani zavrnjen. 175 in 176 za. Proti vzdržani, zavrnjena. 173 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 174 je bil umaknjen, 177 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Identični predlogi 178, 179 in 180, kdo je za? proti, vzdržani, to bomo preverili. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Ja, z veliko večino so bili predlogi zavrnjeni 22 proti 33. 181 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 182 in 184 sta identična za, proti, vzdržani, zavrnjen. Želite preveriti elektronsko glasovanje o 182 in 184. Konec glasovanja sprejeta 31 proti 26. Sto petinosemdeset, sto šestinosemdeset, sto sedeminosemdeset in sto oseminosemdeset so identični. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeni. Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 27 proti 29. Torej, kot sem dejal, predlogi sprememb so zavrnjeni. 191. Kdo je za? 191. Proti vzdržani zavrnjen. 193 za, 193, gospod Rosi, niste za, v redu, kdo je proti, vzdržani zavrnjen. Gospod Rosi je glasoval proti lasnemu predlogu. 192, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeni. 194 za, proti, vzdržani, sprejet. 195 za, proti, vzdržani. Del bi zavrnjen, ampak vseeno bomo to preverili. Elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 195. konec glasovanja. Zavrnjen. 27 proti 29. 196 za, proti, vzdržani, sprejet. 197. 197 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 198 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 199 je bil omahnjen, 200 za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani, zavrnjen. 201 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 202 za, proti, vzdržani, sprejet. 30, prvi del, za, proti, vzdržani vzdržani. To bomo preverili. Torej, preverjamo 30. predlog spremembe, prvi del. Konec glasovanja. Tesen izid 28 za, 27 proti, torej sprejeto. Nadaljujemo z 207 za. proti, vzdržani, zavrnjen. 30, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 30, tretji del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Nadaljujemo z 213. Gospoda Zibarja, kdo je za? proti, vzdržani sprejet. 31 za, proti, vzdržani sprejet. Äh, Sedaj smo pri 216 in 217, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. 33 za, proti, vzdržani, sprejet. 35 za, proti, vzdržani, sprejet. 219, gardini za proti, vzdržani, zavrnjen, 220 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 36 za, proti, vzdržani, sprejet, 221 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani zavrnjen. Želite preveriti elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 221. Ja, beendet. Konec glasovanja. 29 za, 26 proti sprejet. 222 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 223 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 224 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 225 za, proti, vzdržani, to bomo preverili. 225 elektronsko glasovanje. Ähm, ja. Konec glasovanja. Zavrnjen. 33 glasov proti, 25 za. 226 za. Proti, vzdržani, zavrnjen. Želite preveriti elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 226. Und abstimmung beendet. Konec glasovanja. Ja, z veliko večino zavrnjeno. 227 za, 5 proti, vzdržani. Tudi to bomo preverili. Elektronsko glasovanje 227. Konec glasovanja. 31 za, 26 proti. Sprejet. Potem smo bili predlogo spremembe 232. Kdo je za? Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 233 za. proti, vzdržani, spred. Dvesto petinštirideset na naslednji strani, kdo je za, proti. Dvesto petinštirideset, kdo je proti. Mislim, da je to zavrnjeno. 244, 246 sta identična, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjena. Stran 18, predlog spremembe 264, Gardini, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, 265 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 266 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Potem. Kolega Kramer. Pri naslednjem glasovanju je napaka kar zadeva priporočilo poročevalca, označiti bi morali predlog spremembe, mi morajo označiti s plus, ne z minus. Poročevalci torej za predlog spremembe 267. Kdo je za ta predlog spremembe? Kdo je proti? Sprejeto. 41. Kdo je za? Proti? Zdržani sprejet dvainštirideset je brezpredmeten in nadaljujemo s triinštirideset. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Lahko pa to tudi preverimo, torej elektronsko glasovanje v predlogu spremembe triinštirideset. Und Abstimmung beendet. Konec glasovanja. To se ni zitje, ampak predlog spremembe je sprejet. Sedaj pa 271 za, proti, vzdržani sprejet. 272 za, proti, vzdržani zavrnjen. Identični predlogi so 273, 274 in 275, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeni. Želite preveriti elektronsko glasovanje? Konec glasovanja. tesen izid, ampak kljub temu so predlogi sprememb zavrnjeni. 28 proti 29 je bil izid glasovanja. 276 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Identična predloga 44 in 277 za, proti, vzdržani, sprejeta. Potem 45 in 278 za, proti, vzdržani, sprejeta. 279 za, proti, vzdržani, sprejet. Želite preveriti elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 279? Konec glasovanja. 30 proti 27, torej sprejet. Rezultat je zmeraj tesen, ampak še zmeraj jasen. 280 za, proti, vzdržani zavrnjen. 48 za, proti, vzdržani, sprejet. 49 za, proti, vzdržani, sprejet. 50. 49 želite preveriti, ja? Konec glasovanja. Zmeraj imamo enako večino, 30 proti 27. 50 za, proti, vzdržani, sprejet. 51 za, proti, vzdržani, sprejet. 52 za, proti, vzdržani, sprejet. 284 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 285 za, proti, vzdržani, sprejet. 286 za, proti, vzdržani, sprejet. Identična predloga 287 in 288 za. Kramer želi, da elektronsko preverimo predlog spremembe 286. Ja, potem bomo to preverili. Elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 286. Konec glasovanja. Nažalost se rezultat ni spremenil sprejet. Tudi, če je porčevalec proti. 287, 288, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjena. Na naslednji strani predlog spremembe 290. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Identično predloga 291, 292 za, proti, vzdržani, sprejeta. 293 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Nažalost, gospod Uski. 295 za proti, vzdržani. To bomo preverili 295 elektronsko glasovanje. Ja. 26 za 30 proti, torej zavrnjen. 294 za proti vzdržani, zavrnjen. 296 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Identično predloga 297, 298 za, proti, vzdržani, sprejeta. 299 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 300 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 301 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 302 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 303 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 304 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 307 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 308 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 309 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 310 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 311 za, proti, vzdržani zavrnjen. 312 za, proti, vzdržani zavrnjen. 313 za, proti, vzdržani zavrnjen. 314 za, proti, vzdržani zavrnjen. 315 za, proti, vzdržani zavrnjen. Želite preveriti elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 315? Konec glasovanja. 25 proti 31 zavrnjen. 317 za proti vzdržani zavrnjen. 318 za proti vzdržani zavrnjen vzdržani, zavrnjen. 319 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 321 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 322 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 323 za. Proti. Vzdržani zavrnjen. 324 za. Proti. Vzdržani zavrnjen. 325 za. Proti. Vzdržani zavrnjen. 326 za. Proti. Vzdržani zavrnjen. 326 za. Proti. Vzdržani zavrnjen. 327 za proti, vzdržani, zavrnjen. 328. Želite preveriti 328. elektronsko glasovanje. EPP je ena zu viel. Iz skupine ELS je glasoval en poslanec preveč. Dobro, sedaj je vse v redu, konec glasovanja je z veliko večino zavrnjeno. Tristo devetindvajset za, proti, vzdržani, zavrnjen. Tristo trideset za, proti, vzdržani, zavrnjen. Identična predloga tristo enaintrideset, tristo dvaintrideset za proti, vzdržani, zavrnjena. 333 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 334 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 335 za, proti, vzdržani, zavrnjen. To bomo preverili. 335. Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Ja, tesen rezultat. Sprejeta. Tristo osemintrideset za, proti, vzdržani, zavrnjen. 339 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 340 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 341 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 342 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 343 za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani zavrnjen. 344 za, proti, vzdržani zavrnjen. 345 za, proti, vzdržani zavrnjen. 346 za, proti, vzdržani zavrnjen. 347 za, proti, vzdržani zavrnjen proti, vzdržani zavrnjen. 348 za, proti, vzdržani zavrnjen. 348 želite preveriti elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Več kot jasen rezultat. To je bilo res kristalno jasno. 349 za, proti, vzdržani, preverimo. Preverjamo. Torej, elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 349. Konec glasovanja. Zavrnjen. 27 proti 29 je rezultat. Identična predloga 350 in 351, kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeta. 352 in 353 sta prav tako identična, kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeta tesen rezultat je, mislim, da sta predloga sprejeta, vendar pa bomo to preverili. Elektronsko glasovanje. 352 in 353 sta predloga spremem, po katerih glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjena. Tako, sedaj prehajamo k uvodnim izjavam. 53, kdo je za? proti, vzdržan je zavrnjen. 54 za, proti, vzdržan je sprejet. 56 za, proti, vzdržan je sprejet. Identična predloga 57 in 55 za, proti, vzdržan je sprejet. Proti, vzdržani, zavrnjena. 58 za. Proti. To bomo preverili. Elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 58. Konec glasovanja. 32 proti 26, torej sprejet. 59 je brezpredmeten, 60 za, proti, vzdržani, sprejet. Ne želite preveriti, potem elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 60. tokrat vsi sploh ne sodelujete pri glasovanju, ampak vseeno konec glasovanja 32 za, 22 proti. Ali je bila sedaj to šala ali ste resni? No, kakorkoli že. Okay. 61 za, proti, vzdržani, zavrnjen 1 za proti vzdržani. To bomo preverili. Torej, elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 1. Konec glasovanja. 31 proti 27. Predlog spremembe je sprejet. 2 in 64 sta identična. Kdo je za? Proti. zavrnjena. 65 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 67 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 68 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržan je zavrnjen. 69 za, proti, vzdržan je zavrnjen. 70 za, proti, vzdržan je zavrnjen. 71 za, proti, vzdržan je zavrnjen. 72. Želite preveriti, glasujemo o predlogu spremembe 71 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Ja, zavrnjen je ta predlog spremembe. 26 proti 30. 72 za, proti, zdržani, zavrnjen. 73 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 73 sta identična za proti, vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani, sprejet. Prosim, želite preveriti? Nič mi ne verjamete. Elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 4. Konec glasovanja. Rezultat je jasen. 35 proti 23. Potem 78. Kdo je za? Proti? Sprejet. Potem predlog spremembe 8 za, proti, vzdržani, sprejet. In že smo na koncu, odlično. Potem prehajamo še k končnemu glasovanju o osnutku zakonodajne resolucije. Glasujemo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. In ta osnutek zakonodajne resolucije je s 40 glasovi za sprejet, 13 vas je glasovalo proti, 4 pa ste se vzdržali. Iskrene čestitke poročevalcev Holgerju Kramerju za opravljeno delo. Iskrene čestitke tudi poročevalcem v Senci in sekretarjatu, ki je pripravil to, ta obsežen dosje za glasovanje. Najlepša hvala. Gre za velik del okoljske zakonodaje, ki smo ga ravno kar sprejeli. So. <laughs> ähm, wir sind mitten in der Abstimmung, liebe Ko Kollegice in Kollegi, nadaljujemos glasovanjem. In sicer s deveto točko dnevnega reda, ki je prav tako zelo pomembna točka. In sicer gre za predlog uredbe Evropskega parlamenta in sveta o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajajo na trg les in lesne proizvode. In poročevalka je Caroline Lucas, ki jo zastopa gospa Hasi. Torej, cela vrsto konsolidiranih predlogov, konsolidiranih predlogov sprememb imamo pripravljenih. E, prosim tiste, ki jih ta razprava ne zanima, da zapustijo dvorano. Torej, če ne želite sodelovati pri glasovanju, prosim, da nadaljujte pogovore zunaj, na hodnikih, v kavarni ali kjerkoli. Mislim, da imamo osem konsolidiranih amandmajev. Prvi, predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi, predlog spremembe za, proti, vzdržani sprejeto. Tri, za, proti, vzdržani sprejeto. Štiri, za, proti, vzdržani sprejeto. Pet, za proti vzdržani sprejeto. Šest. Če želimo glasovati o številki šest, če torej ni težava v zvezi z glasovanjem ustnega, o ustnem predlogu spremembe. Torej, pri meni piše 117. Imamo ustni predlog spremenge gospoda kolega. Kakisa. Ne, ne, tukaj gre za ustni predlog spremembe 6. To so operaterji oziroma gospodarski subjekti, ki dajo na trg les in lesne proizvode, kar presega 60 tisoč evrov na leto. Torej, to se nanaša na konsolidirani predlog spremembe 6, ustni amanma. A je kdo proti? Gospa Hasi. Well, um, v imenu poročevalke, ki zdaj ne more biti tukaj nasprotujem ustnemu predlogu spremembe. Poročevalko bi lahko podprla ta ustni predlog spremembe, le če ne bi bil sprejet ta kompromisni svežen, če bi iz, izvirni predlog spremembe 29 ne bil sprejet, če bi razširjanja sledljivost v predlogu spremembe 117 bila sprejeta ampak to se ni zgodilo zaradi kompromisa. Torej, to je zelo pomembno. Gospa Hasi je celo ustala, ko je predstavila ta ugovor. Se pravi, to je predmetno in glasujemo o konsolidiranem predlogu spremembe 6. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 8 za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa bomo glasovali o členih. Predlog spremembe 19 za, proti, vzdržani sprejeto. Dobro, bomo preverili 19. Glasujte, prosim. Konec glasovanja 32 za, 24 proti sprejeto. S tem seveda odpade amanma 101 gospi Weiss Gerber, sledi 21-23, kdo je za? 21-23 za, proti, vzdržani sprejeto. 22 za proti vzdržani sprejeto. 103 za, proti vzdržani zabrnjeno. 24 za, proti vzdržani sprejeto. Oziroma 24 bomo preverili začetek glasovanja. Ko začetek glasovanja s 24. Konec glasovanja. 31 za 24 proti sprejeto. Potem sledi 105 za. proti vzdržani zavrnjeno 106 za proti vzdržani sprejito 107 za proti vzdržani sprejito in nadaljujemo pri 109 109 za proti proti, vzdržani sprejeto, 111 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 113 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 28, predlog spremembe poročevalke, za, torej 28, za, proti, vzdržani sprejeto. 116 za, proti, vzdržani za sprejeto. Naslednji, nadaljujemo na naslednji strani pri amanmaju 118 za, proti, vzdržani za sprejeto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 proti, vzdržani zavrnjeno. 32 za, proti, vzdržani. Torej, jaz mislim, da je sprejeto, ampak nekateri želijo preveriti. Bomo elektronsko preverili začetek glasovanja. Konec glasovanja. 34 za, 22 proti, to je le jasna večina za. Potem 33 za, proti, vzdržani, sprijeto. 34 za, proti, vzdržani, sprijeto. 124 za, proti vzdržani sprejeto, 35 za, proti vzdržani zabrnjeno. Dobro, bomo preverili 35. Torej, en je preveč glasoval, gospod Schnellhardt, to se ne bi splačalo. Sedaj pa je v redu. Konec glasovanja. 23 za, 32 proti. Jasno, zavrnjeno. 125 za. oziroma se opravičujem 126, 126, tudi ta amenma je umaknjen. Dobro, 128 in 127 sta identična za, proti, vzdržani sprejeto, 130 za, proti, vzdržani sprejeto. 131 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 129 za, proti, vzdržani sprejeto. Sto dvaintrideset za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani, zabrnjeno. 37 za, proti, vzdržani, sprejeto. 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. 133 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 134 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti vzdržani sprejeto. 40 za, proti vzdržani sprejeto, 135 za, proti vzdržani zavrnjeno, 41 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani sprijeto. 42 z ustnim amandmajem se to hasi. Torej sem proti ustnemu predlogu spremembe, kajti eh, povsem spreminja izvirni predlog in pravzaprav umika glavno točko prvotnega predloga sprememb in dovoljuje komisiji samo, da pri teh delegiranih aktih samo dodaja določene vsebine in zato smo proti temu. Torej, mi smo, torej, eh, poročevalka je proti ustnemu amandmaju, zato glasujemo o prvotnem, 42 za, proti, vzdržani sprejeto.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 145 za, proti vzdržani sprejeto. 48 za, proti vzdržani sprejeto. 147 za, proti vzdržani zavrnjeno. 49 in 140 za in na drugi strani še 141. Torej o vseh treh eh, predlogih glasujemo za, proti, vzdržani sprejeto. 50 za, proti, vzdržani sprejeto. Identični, identična sta predloga 142, 143 za proti, vzdržani sprejeto. 144 za, proti, vzdržani sprejeto. 51 za, proti, vzdržani sprejeto. 52 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto 53 za, proti vzdržani sprejeto 148 za, proti vzdržani sprejeto 54 za, proti vzdržani sprejeto 149 za, proti vzdržani sprejeto 150 za, proti vzdržani sprejeto. Sto triindvajset za, proti vzdržani sprejeto, šestinpetdeset za, proti vzdržani sprejeto, sto enainpetdeset za,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 vzdržani sprejeto. 58 po delih prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeto. 153 za, proti vzdržani sprejeto, 59 za, proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani sprejeto, 60 za, proti, vzdržani sprejeto, 61 za, proti, vzdržani sprejeto, 62 za, proti, vzdržani sprejeto, 63 za, proti, vzdržani sprejeto, 64 za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno. Dobro, bomo preverili 64. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 24 za 30 proti. 154 za. pro, proti, zdržani sprejeto. Nadaljujemo s predlogom 65 za, proti, vzdržani sprejeto, 66 za, proti, vzdržani sprejeto, 67 za, proti, vzdržani sprejeto 156, 67, želite prebiriti, vedno je potem rezultat isti, 67 preverjamo. Konec glasovanja. 29 za, 27 proti, sprejeto 156 za, proti vzdržani zavrnjeno. 68 za, proti, vzdržani sprijeto. Sto oseminpetdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 69 za, proti, vzdržani sprejeto. 159 in 160 za, proti, vzdržani sprejeto. 161 in 162 za, proti, vzdržani sprejeto. 163 in 164 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. 165 in 166 za, proti vzdržani sprejeto, 167, 168 za, proti vzdržani sprejeto, 169, 170 za, proti vzdržani sprejeto. 70 in 171 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani sprejito 162 in 173 za, proti vzdržani sprejito 71 za, proti vzdržani sprejito. Sedaj pa sledijo uvodne izjave 72 za, proti vzdržani zavrnjeno. 73 in 74 za, proti vzdržani sprejeto. Ena za, proti vzdržani sprejeto, 75 za, proti vzdržani sprejeto. 76 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani zavrnjeno. 77 po delih prvi del, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. 78 za, proti, vzdržani zavrnjeno vzdržani zavrnjeno 80 za, proti vzdržani zavrnjeno 2 e, za, proti vzdržani sprejeto 79 za, proti vzdržani sprejeto 81 za, proti vzdržani sprejeto 81 za, Vzdržani zabrnja na 82 za, proti vzdržani sprejeto. 83, 84 za, proti vzdržani sprejeto. 3 za, proti vzdržani sprejeto. 4 po delih prvi del za, proti vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto, pet, za, proti, vzdržani sprejeto, 85 za, proti, vzdržani sprejeto, 7 za, proti, vzdržani sprejeto. 87 za, proti, vzdržani sprejeto. 88 za, proti, vzdržani sprejeto. 6 za, proti, vzdržani sprejeto. potem nadaljujemo pri predlogu 93 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. 94 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani sprejeto, 13 za, proti, vzdržani sprejeto. 95 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 14 za, proti, vzdržani zavrnjeno vzdržani sprejeto. 15 za, proti vzdržani sprejeto, 96 za, proti vzdržani sprejeto. 97 za, proti vzdržani sprejeto, 98 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani, zavrnjeno 17 po delih prvi del za, proti, vzdržani sprejeto drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. 99 za, proti, vzdržani sprejeto 100 za, proti, proti vzdržani sprejeto in 18 za proti vzdržani sprejeto. Äh, Tudi tu uh, imamo samo eno glasovanje o osnutku zakonodajne resolucije. Glasujte, prosim. In konec glasovanja. Devetn štirideset za, eh, šest proti dva sta se vzdržala, to je zelo velika večina za. To besedilo čestitamo poročevalki gospe Lukas, tudi poročevalcem v Senci in tudi sekretarjatu za opravljeno delo. Hvala in čestitke. In s tem smo na enaki ravni z ZDA in sicer, da preprečimo prepoved eh, nelegalno posekanega, prodajene legalno posekanega lesa na naših trgih. Ähm, Dobro, potem bomo nadaljevali in sicer s tretjim večjim glasovanjem o osnutku priporočila za drugo obravnavo. O novih živilih, poročevalka je kritika Tamara Liotard. Tukaj kompromisov ni, tudi konsolidiranih predlogov sprememb nimamo, ampak imamo samo veliko posameznih predlogov sprememb, po katerih moramo glasovati. Začeli bomo s številko 38, poročevalke. Kdo je za? Dagegen. Proti, vzdržani, sprejeto. 39 za, proti, vzdržani, sprejeto. 40, glasujemo po delih, prvi del. A ne, celo štirje deli so, ampak vsi skupaj. Dobro, prvi del. Pro, za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. 134. Prvi del. Kdo je za? Proti. Vzdržanje sprejeto. Drugi del. Za. Proti. Vzdržanje. Prav tako sprejeto, ampak to lahko preverimo. Elektronsko. Glasujemo. Abstimmung beendet konec glasovanja. 29 proti 26, prav tako sprejeto. 43 za, proti vzdržanje sprejeto, 44 za, proti vzdržanje sprejeto, 45 za, proti vzdržanje zavrnjeno. 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. Vzdržanje sprejeto, 50 za, proti, vzdržanje sprejeto, 51 za, proti, vzdržanje sprejeto, 52 za, proti, vzdržanje sprejeto, 53 za, proti, vzdržanje sprejeto. 53 za, proti, 135 za, proti vzdržanje sprejeto, 55 za, proti vzdržanje sprejeto, 56 za, proti vzdržanje sprejeto, 57 za, proti vzdržanje sprejeto, vzdržan in sprejeto. Sto šestintrideset za, proti, vzdržan in sprejeto. Sto sedemintrideset za, proti, vzdržan in sprejeto. Šestdeset za, proti, vzdržan in sprejeto. Enainšestdeset za, proti, vzdržan in sprejeto. proti, vzdržani sprejeto, 62. 61, želite preveriti, v redu, glasujemo. Konec glasovanja. 15 za, 40 proti, zavrnjeno. in to z jasno večino. 62 za, proti, vzdržani, sprejeto. 63 za, proti, vzdržani, sprejeto. 64 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto, 65 za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. 66 za, proti, vzdržani, sprejeto. 67 za, proti vzdržanje sprejeto. 138 za, proti, vzdržanje sprejeto. 139 za, proti, vzdržanje sprejeto. 70 za, proti, vzdržanje sprejeto. 140 za, proti, Proti. Vzdržani. Sprejeto. 71 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 72 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 73. To je na naslednji strani. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 74 za, proti, vzdržanje sprejeto. 75 za, proti, vzdržanje sprejeto. 142 za, proti, vzdržanje sprejeto. 77 z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti vzdržanje sprejeto, 78 za, proti vzdržanje sprejeto, 79 za, proti vzdržanje sprejeto, 80 za, proti vzdržanje sprejeto, 81 za, proti vzdržanje sprejeto. 82 za, proti vzdržanje, sprejeto. 143 za, proti vzdržanje, sprejeto. 144 za, proti vzdržanje, sprejeto. 86 za, proti vzdržanje proti vzdržani. Sprejeto. 87 za. Proti. Vzdržani. Rekel bi, da je sprejeto, ampak to bomo preverili elektronsko. 87 torej. Glasujemo. Abstimmung beendet. Konec glasovanja. Bilo je jasno, sprejeto torej. 88. Kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejeto. 145. Kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejeto. 89 za, proti vzdržani sprejeto, 90 za, proti vzdržani sprejeto, 91 za, proti vzdržani sprejeto, 92 za, proti vzdržani sprejeto, 93 za, proti vzdržani sprejeto, 94, glasovanje po delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 95 za, proti, vzdržani, sprejeto, 96 za, proti vzdržani sprejeto. 146 za, proti vzdržani sprejeto. 97 za, proti vzdržani sprejeto. 98 za, proti vzdržani sprejeto. 99 za, proti vzdržani sprejeto vzdržanje sprejeto, 100 za, proti. To bomo preverili elektronsko, 100 glasujemo. Konec glasovanja. To je bilo pa zelo tesno. Zavrnjeno.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 prosim, proti, vzdržani, sprejeto, 105 za, proti, vzdržani, sprejeto, 106 za, proti, vzdržani, sprejeto, 107, glasovanje po delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, za, proti, proti vzdržani sprejeto. 108 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 109 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 110 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 111 za proti. To bomo preverili elektronsko, glasujemo o 111. Konec glasovanja. 31 za, 23 proti. Sprejeto torej. 112 za, proti, vzdržani, sprejeto. 147 za, proti, vzdržani, sprejeto. 113 za, proti, vzdržani, sprejeto. 114 za, proti, vzdržani, sprejeto. 115 za, proti, vzdržani, sprejeto. 19. člen z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti. Ostržane. Sprejeto. 148 za. Proti. Vzdržani sprejeto, 149 za, proti vzdržani sprejeto, 150 za, proti vzdržani sprejeto. 116 za, proti, vzdržanje sprejeto. 117 za, proti, vzdržanje sprejeto. 118 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 119 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 120 za proti vzdržani sprejeto. 121 za proti vzdržani sprejeto. 122 za proti vzdržani sprejeto. 123 za proti vzdržani sprejeto. 124 za proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 125 za, proti, vzdržani, sprejeto. 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 3 za, proti, vzdržani, sprejeto proti. Vzdržani sprejeto, 4 za, proti. Vzdržani sprejeto, 5 za, proti. Vzdržani sprejeto, 6 za, proti. Vzdržani sprejeto, 7 za, proti. Vzdržanje sprejeto 8 za proti, vzdržani sprejeto, 9 za, proti, vzdržani sprejeto. 10. Glasovanje po delih. Prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto.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 proti vzdržani sprejeto, 17 za, proti vzdržani sprejeto, 18 za, proti vzdržani zavrnjeno, 19 za, 18, želite preveriti elektronsko, dobro, glasujemo. Abstimmung beendet. Konec glasovanja. To je bilo očitno, kolega Rosi. Popolnoma jasno. Dobro, 18 torej zavrnjeno. 19 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 20 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 21 za proti vzdržani. Sprejeto, 22 za, proti vzdržani. Sprejeto, 23 za, proti vzdržani. Sprejeto, 24 za, proti vzdržani. Zavrnjeno, 128 za, proti vzdržani. Mislim, da je to zavrnjeno, ampak bomo preverili elektronsko 128. Glasujemo. Konec glasovanja. Da, zavrnjeno. 25. Za. Proti vzdržanje zavrnjeno. 26 za. Proti vzdržanje zavrnjeno. 129 za. Proti vzdržanje sprejeto. 28 za. Proti vzdržanje sprejeto, 29 za, proti, vzdržani sprejeto, 130 za, proti, vzdržani sprejeto, 30 za, proti, vzdržani sprejeto, 31 za, proti, vzdržani sprejeto, 31 za, proti. Vzdržanje je sprejeto, 32 za, proti. Vzdržanje je sprejeto, 33 za, proti. To bomo preverili elektronsko, 33 torej. Glasujemo. Abstimmung ist jetzt beendet. Konec glasovanja. 29 za, 25 proti. Sprejeto. 34 za, proti. Vzdržanje. Sprejeto. 35 za, proti. Vzdržanje. Sprejeto. 36 za, proti. Vzdržanje. Sprejeto. 37 za, proti proti vzdržani. Zavrnjeno. 131 za proti vzdržani. Sprejeto. 132 za proti vzdržani. Sprejeto in še 133 z ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti, vzdržani in sprejeto. Opravili smo odlično delo, sedaj imamo končno glasovanje in glasujemo. Konec glasovanja. 49 za, 2 proti, 3 so bili vzdržani. Čestitam poročevalki, kartiki Liotard, tudi vsem poročevalcem v senci in seveda tudi sekretarjatu za izjemno opravljeno delo. Veliko dela smo opravili danes do povdan, hvala za vaše sodelovanje. Imeli smo več sto glasovanj. Komisar Dali je še v odboru za kmetijstvo in začeli bomo čez pol ure, zaslužili smo si ta polni odmor ob 14.00. 11. uri in 15, min 15 minut točno bomo začeli spet z delom in sicer s komisarjem za zdravje. Zasedanje je začasno prekinjeno. re. pač ni tako.

Drage kolegice in kolegi, nadaljevali bomo z našo sejo. Tukaj imam svojo malo sončnico, ki so jo prinesli z namenom konvencije županov, ki bo danes potekala tukaj v prostorih parlamenta. Sedaj pa že pozdravljam med nami komisarja Johna Dalija, komisarja za zdravje in varstvo potrošnikov. Na zadnje ste bili z nami pri predstavitvi, torej pred nadstopom vašega mandata, sedaj pa se bomo posvetili delovnemu programu kot z ostalimi pristojnimi komisarji. Bili ste že v odboru za kmetijstvo. Kolegi so vas najbrž zasuli z vprašanji in zato ste nekoliko zamudili na našo sejo. Kar takoj bomo začeli z vašo predstavitvijo, potem pa bo še čas za vprašanja in odgovore. Torej, takoj predajam besedo komisarju Dalijo, prosim, da predstavite svoj delovni program, katere pomembne teme boste obravnavali. Najlepša hvala. Gospod Lajden, pravkar sem prišel iz odbora za kmetijstvo in opravičujem se za zamudo. Gospod predsednik, spoštovani poslanci, v veliko veselje mi je, da sem lahko danes tukaj. To je moj prvi nastop v tem odboru po predstavitvi januarja. Zelo pomembno je, da sem lahko danes tukaj, kaj ti zavezan sem dobremu sodelovanju z poslanci Evropskega parlamenta. Mislim, da igrate ključno vlogo in zagotavljate, da delovanje inštitucij zmeraj poteka z namenom zagotavljanja koristi za naše državljane naše dejavnosti lahko poskrbijo za boljše življenje naših državljanov. Sedaj pa se posvetimo delovnemu programu za leto 2010. Orisal bi rad glavne prioritete tega programa. Evropa 2020 predstavlja okvir za strategijo za trajnostno rast. Določena področja so v naši skupni pristojnosti in igrajo ključno vlogo tudi pri uresničevanju te strategije 2020. Zagotoviti je potrebno zdravje naših državljanov, ustrezno politiko, kar zadeva varno skrbo s hrano, poleg tega pa moramo zagotoviti prave koristi za potrošnike in bolnike. Nekaj misli na to temo. Lansko leto je pandemija H1N1 predstavljala pravo preizkušnjo kriznega menedžmenta na evropski in pa mednarodni ravni. Sedaj si moramo ogledati, kaj smo se naučili iz te krize, prilagoditi moramo sisteme, ki so nam na voljo, tako da bomo naslednjič na krizo bolje pripravljeni. Spoštujem udeležbo parlamenta in tudi prispevek parlamenta k izboljšanju sistemov za odgovor oziroma odziv na krizo. Poslal sem vam pregled eh, štirimesečnega obdobja pandemije, poleg tega pa vam bom poslal drugo poročilo o cepitvah in tako naprej in sicer prihodnji mesec. Na mednarodni ravni je komisija dobila povabilo, da sodeluje pri pregledu Svetovne zdravstvene organizacije, ko gre za mednarodne zdravstvene standarde. Evropska komisija sodeluje z Mednarodno zdravstveno organizacijo tudi pri pregledu zdravstvenih priporočil za odziv na pandemije. Vse te strategije bomo vključili tudi v sporočilo komisije, ki bo pripravljeno kasneje to leto naj sedaj preden k tobaku. Vsi vemo, da tobak zasvaja in da zaradi tobaka umre veliko ljudi. Če bi zmanjšali uporabo tobaka, bi se zmanjšala tudi izguba človeških življenj. Zaradi tega bom predstavil predlog za revizijo direktive o tobaku. Želimo zajeti nove tobačne proizvode, ki so se pojavili na trgu. Poleg tega želimo bolje seznaniti javnost z nevarnostjo, ki jo tobak predstavlja. Mlade pa želimo zaščititi pred tobakom. Poleg tega želim pregledati tudi direktivo o kliničnih eh, poskusih ter želim nasloviti tudi pomankljivosti, ki se pojavljajo na tem področju. To je pomembna za konkurenčnost industrije, pa tudi za zmanjšanje obsega birokracije. Upam, da lahko računam na vašo podporo v prihodnih letih. Omeniti moram tudi revizijo direktive o medicinskih pripomočkih, tudi ko gre za in vitro diagnostiko. Potrebno je zagotoviti varnost uporabnikov naprav, pa tudi bolnikov. Poleg tega je potrebno zagotoviti delojoč trg na tem področju. Tudi konkurenčnost je tukaj ključnega pomena. Sedaj pa k občutljivi temi, ki je v naši skupni pristojnosti. Gre za genetsko spremenjene organizme in kloniranje. Najprej GSOI. E. Tukaj je potrebno ločiti odobritev genetsko spremenjenih organizmov od gojenja genetsko spremenjenih organizmov. Sam sem neutralen, nisem ne za niti proti, vendar mislim, da je pomembno sprejemanje odločitev. Če dokazi kažejo, da so, da so izpolnjene pravne zahteve, potem ne vidim nobenih ovir za avtorizacijo genetsko spremenjenih organizmov. Kar zadeva odobritev uporabe GSO-jev, sta svet in parlament sprejela odločitev leta 2003 in ta bo ostala temelj sprejemanja odločitev. O genetsko spremenjenih organizmih se moramo pogovarjati na racionalni ravni. Poleg tega je potrebno poskrbeti za boljše seznanjanje javnosti o genetsko spremenjenih organizmih. Poleg tega se moramo posvetiti tudi genom, ki so odporni na mikrobe in jih lahko uporabljamo v proizvodnji. Poleg tega moramo zagotoviti tudi ustrezen nadzor nad eh, genetsko spremenjenimi organizmi in njihovo uporabo v proizvodnji, tako bomo lahko tehnologijo in tehnike, ki jih uporabljamo, prilagodili najnovejšim izsledkom. Kar zadeva gojenje, genetsko spremenjenih organizmov. Najbrž veste, da komisija pripravlja program še pred poletjem z konkretnimi pobudami, ki bi državam članicam omogočile, da se svobodno odločijo ali bodo dovolile gojenje genetsko spremenjenih organizmov na svojem teritoriju. To je tudi v skladu z smernicami predsednika Barosa pred eh, oblikovanjem trenutnega kolegija komisije. Kar zadeva kloniranje, sem pri predstavitvi januarja dejal, da bom pripravil poročilo do konca tega leta. In eh, to priporočilo je vključeno tudi v delovni program. Poskrbeti je potrebno za dosleden pristop do kloniranja, ki bo upošteval vse evropske interese. Službe komisije se trenutno pogovarjajo z vsemi deležniki v tem procesu, zato da bi si ustvarili jasno sliko. Prepričan sem, da tudi poslance to izjemno zanima. Poleg tega je potrebno pregledati tudi pravila za financiranje nadzora nad hrano in krmo. Leta 2008 je bila izvedena zunanja študija na to temo pregled namerava uvesti bolj jasna pravila, kar zadeva inšpekcije, tako da bodo in financiranje teh inšpekcij, tako da bodo države članice imele na voljo dovolj sredstev. Pri tem se je potrebno osredotočiti tudi na trženje semen in zagotoviti kakovost semen in pa funkcioniranje notranjega trga na tem področju, kar zadeva dobro počutje živalim. Tudi to smo vključili v delovni program. Imamo nov zakon za dobro počutje in zdravje živali v Evropski uniji. Poleg tega je tukaj tudi eh, sporočilo Komisije za zaščito in zagotavljanje dobrega počutja in zdravja živali. To je tudi ena izmed prednostnih nalog v Evropski uniji našem delovnem programu. Zagotovo se boste strinjali z mano, da se mora delovni program za leto 2010 in prihodnost osredotočiti tudi na inovacije. Naj vam povem, kaj menim o inovacijah in razvoju tehnologije. Zauzemam se za inovacije in mislim, da je potrebno izkoristiti prednosti, ki jih ponuja znanost, vendar ne na vsak način. Nadaljeval bom z politiko odgovornih inovacij. Inovacije bomo vzpodbujali, vendar bomo hkrati upoštevali tudi ocene tveganja. Potrebno je zagotoviti varnost inovacij. Poleg tega je potrebno razložiti potrošnikom, katere so prednosti inovativnih proizvodov. Če industrija ne bo aktivna, potem bodo nastali monopoli in eh, Potrošniki bodo slabo obveščeni ter zmedeni. Potrebujemo bolj podrobno razpravo o znanosti. Tukaj gre tudi za nove proizvode na področju živilske industrije. Pogosto se pojavlja strah med eh, evropskimi državljani. Upam, da me boste podprli pri teh temeljnih načeljih, ko bomo nadaljevali z razpravo o teh zelo pomembnih točkah preden bom zaključil, naj naštejem še nekaj točk, ki so zelo pomembne, čeprav niso v delovnem programu. Kar zadeva farmacevtska sredstva, mislim, da je bil dosežen odličen napredek v pogajanjih med inštitucijami in mislim, da bi lahko ta uspeh razširili tudi na zagotavljanje informacij eh, bolnikom. Mislim, da je to ključnega pomena. Bolniki potrebujejo informacije o farmacevskih izdelkih, ki jih uporabljajo ne glede na to, ali so ti predmet zakonodaje na evropski ravni ali ne. Znanje je najmočnejše orodje, ki ga lahko ponudimo našim državljanom. Zagotoviti moramo, da bodo potrošniki imeli na voljo kakavostne in dobre informacije in to je temelj predloga komisije. Želimo pripraviti novo zakonodajo, ki bo okrepila naše državljane, tako da bodo lahko sprejemali odgovorne odločitve glede na svojo situacijo in glede na svoje zdravje. Potem, ko bo parlament glasoval v prvem branju, sem pripravljen upoštevati tudi eh, vaše predloge sprememb, kar zadeva čezmejno zdravstvo. Naj povem, da je potekalo neformalno srečanje ministrov pred eh, nekaj tedni in špansko predsedstvo je pozvalo ministre, da si ogledajo možne rešitve. Zelo optimističen sem, mislim, da bi lahko dosegli sporazum v svetu na tem zelo pomembnem področju in sicer že junija. Naslednje besedilo sveta morda ne bo ravno tisto, kar bi si želeli, vseeno pa je zelo pomembno, da dosežemo skupno stališče sveta zdaj, tako da bo parlament lahko nadaljeval z razpravami v drugem branju, kar se da hitro. Vesel in hvaležen bom sem vaše podpore predlogom komisije in prepričan sem, da bom lahko računal na vas tudi v prihodnosti, tako da bi zagotovili dobre rezultate za pacijente posod po Evropi. In na zadnje še zdravstvene oznake. Nadaljevali bomo z publikacijo eh, že odobrenih zdravstvenih oznak, eh, kar zadeva napise eh, oziroma oznake na živilih. Te vsebujejo eh, tako vsebnost eh, soli, sladkorja, maščob, eh, kot tudi druge faktorje. Naj vam zagotovim, da gre tukaj zgolj za informacije, da ne gre za to, da bi določena živila označevali za nevarna. Parlament bo glasoval tudi o predlogu spremembe na to temo naj vam zagotovim, da so oznake na živilih izjemno pomembne, zato da bodo lahko potrošniki sprejemali ozaveščene odločitve. Gospod predsednik, spoštovani poslanci, naredil sem hiter pregled eh, delovnega programa komisije za to leto. Poleg tega sem predstavil tudi določene misli o drugih eh, pomembnih temah. Delovni program ne odseva obsega vprašanj, s katerimi se ukvarjamo. Prihodni načrt se bo osredotočil tudi na posodobljen odziv na eh, zdravstvene tegobe v prihodnosti. Sedaj pa se že veselim vaših vprašanj. Ja, komisar John Daly. Hvala lepa, komisar John Daly, za predstavitev vašega delovnega programa. Hvala lepa, da ste predstavili tendence razvoja. Zdravje je zelo vroča tema, zdravje pa je seveda še bolj občutljiva tema. To velja tudi za naše državljane in naslovili ste že nekaj vročih tem. Več kot 20 se vas je že javilo k besedi, tako da prosim, da se omejite na dve minuti. In s tem zaključujem tudi seznam govornikov, kajti že sedaj vas je na seznamu preveč. V imenu Evropske ljudske stranke Peter Zebar ravno telefonira. Peter Lise torej. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, gospod komisar. Upravičimo vam zamudo, kajti bili ste na obisko v drugem odboru Evropskega parlamenta, zato je to sprejemljivo. Drugih opravičil pa tukaj v parlamentu ne sprejemamo. Imam tri kratka vprašanja. Prvič. V vaši predstavitvi ste govorili o tem, da bi radi podprli organizacije bolnikov, še prav posebej neodvisne organizacije bolnikov. Ali že imate kakšne konkretne predloge glede tega? Drugič, govorili ste o kloniranju. Pravkar smo govorili oziroma glasovali o novih živilih, gre za poročilo Liotard in strinjamo se, da želimo poseben predlog Evropske komisije, nekateri se zauzemajo celo za prepoved o kloniranju. Prosim, da pospešite delo v komisiji, sicer bo prišlo do navskrižja z direktivo o novih živilih, če komisija seveda ne bi pripravila nobenega predloga. Potrebno je upoštevati seveda tudi pravico komisije, da podaja predloge ampak vseeno upam, da bomo ta predlog dobili kar se da hitro. In še zadnja točka, govorili ste o tobaku, zdi se mi prav, da pri direktivi o tobačnih izdelkih razmislimo o tem, kako bi lahko še bolje zaščitili naše državljane. Mislim, da je potrebno povedati predvsem dvoje. Prvič, nimamo prepovedi kajenja v javnih prostorih na evropski ravni. Mislim, da je to sicer v državah članicah izvedljivo, vendar mislim, da na evropski ravni to ni spremljivo, kajti učinek bi lahko bil ravno nasproten. In potem je tukaj še vprašanje, ali namerava komisija črtati neposredne subvencije za proizvajalce tobaka. Hvala lepa, Glenis Vilmot. Najlepša hvala. Nisem slišala svojega imena. Hvala lepa, gospod Dali. Razmišljali smo o tobaku, oziroma govorili ste o tobaku in o številnih drugih temah, ki skrbijo tudi mene. Vendar bi se rada osredotočila na oznake na živilih. Čakali smo kar nekaj časa, da je komisija pripravila eh, zakonodajo na tem področju. Dobili smo osnutek, ki vsebuje prevelike vrednosti za sol, sladkor in tako naprej. Zdi se mi čudno, če bi zgolj krof in določena druga živila imeli te prehrambene oznake in bi lahko bili označeni kot zdrave živila. Kako boste zakonodajo spremenili, gospod komisar? Karin Lepaš je naslednja na vrsti. Merci. Hvala lepa, gospod komisar. Gospod komisar, hvala, da ste prišli k nam. Imam dve vprašanji in sicer v povezavi z genetsko spremenjenimi organizmi. Govorili ste o nacionalizaciji, ki jo je izpostavil tudi predsednik Baroso. Posvečajo veliko pozornosti, vendar me zanima, kako je to povezano z željo okoljskih ministrov iz decembra 2008 da bi poskrbeli za novo revizijo znotraj EFSA. In še drugo vprašanje. Rada bi, da mi poveste, ali imate namen, da bi temo ekspertiz, strokovnega znanja in tako naprej ponovno obravnavali. Lahko se sicer zanesemo na znanje naših strokovnjakov, vendar pa je potrebno zaupati tudi delovanju eh, takšnih eh, organov. Kako nameravate delovati na tem področju? Ali boste parlament vključili v to razpravo? Ali nameravate predlagati kakšne predloge sprememb, kar zadeva način delovanja EFSE? Zagotoviti je potrebno zdravje evropskih državljanov, poleg tega pa je potrebno vzpostaviti zaupanje evropskih potrošnikov v obstoječo zakonodajo. Najlepša hvala, Mišel Revazi. Najlepša hvala, gospod predsednik, dobrodošli, komisar Dali. Imam dve vprašanji. Dejali ste da boste poskrbeli za revizijo tega, kako smo se odzvali na pandemijo. Mislim, da bi tudi parlament lahko sodeloval pri tem nadzoru. Želimo si, da bi lahko vzpostavili začasni odbor na to temo. 210 podpisov smo zbrali. Sedaj pa še genetsko spremenjenim organizmom pri določenih vrstah krompirja obstaja antibiotik, ki poskrbi za to, da je ta krompir odporen na določene bolezni in ta antibiotik se uporablja od leta 2004 nastal je odporen gen, ta krompir pa se uporablja za krmo, pa tudi za prehrano ljudi. Zanima me, zakaj je bil ta genetsko spremenjen organizem odobren, čeprav je v nasprotju z obstoječo zakonodajo. Zanima me, zakaj naj bi bil ta genetsko spremenjen krompir koristen. Preden odgovorite, komisar Deliše Katika Liotar. Ja, dank u wel. Uh, commissaris, ik ben heel erg blank. Najlepša hvala. Gospod komisar, veseli me, da želite vzpostaviti boljšo politiko na področju živil, živilske industrije in sicer v korist naših državljanov. Gospod Ali, ali me poslušate ali se pogovarjate? Kmalo boste vodili pogajanja z ZDA in z drugimi in sicer v povezavi z pravnimi določili, ki zadevajo kloniranje, krmo, razvijali boste strategije na tem področju in Zanima me, kako boste to pojasnili javnosti, glede na to, da še nimamo končnega stališča na to temo in glede na to, da ima parlament velike pomisleke in da je dejal, da je potrebno pripraviti določena pravila. Tukaj imam anonimno elektronsko sporočilo. Ali ne bi bilo bolje, če bi najprej imeli evropsko stališče in potem začeli za pogajanje za ZDA. Hvala lepa za vprašanje. Gospod komisar pa bo na nje sedaj odgovoril. Um, uh, Hvala lepa. Kar, organiz, kar zadeva organizacije bolnikov in mojo podporo tem organizacijam, dejal sem, da bomo razmislili o nekaterih novih možnostih za financiranje teh potrošniških organizacij. Zagotoviti je potrebno namreč njihovo neodvisnost in to se nam zdi zelo pomembno. V tem trenutku smo v obdobju razmisleka pripravljamo tudi študije o različnih možnostih in pripravili bomo predlog, o katerem bomo razpravljali z vami. In ta predlog bo predstavljen k malu. Kar zadeva kloniranje, smo obljubili poročilo do konca tega leta in to poročilo bomo do konca leta tudi pripravili. Ne vem. O katerem elektronskem sporočilu ste govorili, gospa Liotard, namreč nimam kopije tega elektronskega sporočila. Kar vam lahko povem je, da trenutno ne potekajo pogajanja za ZDA ali s katerokoli drugo državo, kar zadeva kloniranje. Pričeli pa bomo z dialogom, ki ga imamo z vsemi deležniki. Tudi ZDA so bile povabljene, da pričnejo dialog z nami, vendar pa ne potekajo pogajanja. Ta tudi niso načrtovana, dokler v Evropski uniji ne bomo imeli ustrezne politike. To politiko bo potem potrebno zagovarjati v pogajanjih. kar zadeva tobak in prepoved kajenja na javnih mestih v Evropski uniji. Razumem, da ne moremo zahtevati zakonodaje v tej smeri, vse ne v tem trenutku, vendar pa bomo nadaljevali z našimi prizadevanji, da prepričamo države članice, da sprejmejo naša priporočila, kar zadeva prepoved kajenja. Kar pa zadeva subvencije za eh, tobačno proizvodnjo, te subvencije bodo črtane od prihodnjega leta in to povzroča težave. Financiranje naše kampanje za boj proti kajenju je potekalo namreč na osnovi sklada za proizvajalce tobaka. Sedaj, ko tega sklada več ne bo, pa moramo za vašo pomočjo zagotoviti, da bomo še naprej imeli sredstva za nadaljevanje izvajanja kampanje za boj proti kajenju. Kar zadeva oznake na živilih. Sprejemam kritiko, da naj bi bil prak za sladkor sov in tako naprej previsok vendar pa sam ne določam standardov. Te standarde smo določili glede na znanstvene nasvete. Kot pa sem dejal v svojem govoru, vem, da je ta odbor zahteval, da bi te oznake na živilih izvzeli iz nove direktive o novih živilih. Prosil bom za revizijo, kaj ti menimo, da so oznake na živilih zelo pomembne in da predstavljajo pomemben vir informacij za naše potrošnike. Vsak izdelek, ki se bo tržil kot eh, koristen za potrošnika zaradi kakršne koli lasnosti, se ne bo mogel tržiti kot takšen, če ne bo omenjeno tudi, da je prak določenih sestavin presežen. Če ne bomo potrošnike seznanili z temi dejstvi, mislim, da jih bomo oškodovali. in na ta način bomo omogočili tudi zlorabo potrošnikov. Kar zadeva genetsko spremenjene organizme, na veliko vprašanj sem odgovoril na to temo v odboru za kmetijstvo, kot najbrž veste, in v odboru za kmetijstvo sem slišal tudi poziv, da bi morali razpravljati o GSO-jih na znanstveni ravni, če je tole mogoče. In Eden izmed članov je prosil tudi, da bi se Agri in Envi združila v tej razpravi. Sam sem za razpravo o tej temi in sicer za odprto, odkrito razpravo, tako da bomo razumeli, zakaj pravzaprav gre, katere so prednosti in katere so slabosti. Strokovnjaki so nam povedali, da so odobreni genetsko spremenjeni organizmi varni. Odločitev sveta in parlamenta komisiji nalaga, da spoštuje znanstveno mnenje. Kot komisar se ne morem odločiti za samovoljne odločitve o tem, kaj odobriti in če se ne. In to je povsem prav. Biti moram objektiven in se opirati na znanstvene nasvete, ki jih prejemam in tako smo tudi ravnali. Kenetsko spremenjeni krompir ni za ni namenjen uživanju v obliki prehrane, gre za industrijski proizvod, ki se bo tudi uporabljal kot industrijski proizvod. O genu smo razpravljali, tokrat ga ni ocenila le EFSA, ampak tudi CDC in EMEA in Zaradi tega smo pripravili študijo, ali gre za varen izdelek ali ne in sodba je bila, da je izdelek varen. Kar zadeva pandemijo H1N1, smo pripravili oceno in vaš odbor smo povabili, da sodeluje v pregledu. Biti pa moramo previdni. kajti naj vas opozorim le na eno. Do pandemiji bo ponovno prišlo. Bojim se, da bo analiza pandemije vodila k sindromu v naših inštitucijah in državah članicah, in sicer bo šlo za občutek, da se lahko sprostimo, da lahko sedimo križem rok, takoj ko bomo dobili prve informacije, da ni potreben hiter odziv, to pa bi lahko zelo ogrozilo naše državljane. Najlepša hvala. kar zadeva genetsko spremenjene organizme. Potem sem se pogovarjal z predsednikom odbora za kmetijstvo. Mogoče bi lahko organizirali razpravo o prihodnosti genetsko spremenjenih organizmih. Nekoliko krajši morate biti, sicer ne bomo imeli čas za vsa vprašanja. François Grstet. Merci beaucoup, euh, monsieur le président, monsieur le... Hvala, gospod predsednik, gospod komisar. Torej, ko sem vas poslušala, sem se zavidla, kako velike naloge eh, opravljate. Eh, torej, kar zadeva čezmejno zdravstvo, gre za dokument, ki ga obravnavamo v drugem branju. Države članice eh, morajo svoja stališča sporočiti do 9. maja. Nekaj blokad je še pri tem, upokojenci eh, Združenega kraljestva, eh, naprimer, ki živijo v Španiji, katera, katero zdravstveno zavarovanje je pristojno, potem eh, kako ravnati, če pride do pomankljivosti glede kakovosti pri storitvah ali ste eh, države članice že prepričali o svojih rešitvah za ta odprta vprašanja. Eh, kajti to je prav gotovo pomembno, tako da bo čez nekaj mesecev uspešna druga obravnava, potem eh, ponarejena zdravila. Eh, glasovali smo prejšnji teden, nisem bila zadovoljna z rezultatom eh, tega glasovanja, mislim, da smo izbrali premanj stroge eh, določbe, premalo stroge določbe. Ali ne bi bilo možno, da zagotovimo boljšo in večjo varnost od trenutka dalje, ko uh, pride do prepakiranja. Hvala. Hvala. Imamo vprašanje v zvezi z javnim zdravjem. EU je sprožila skupno načrtovanje na področju raziskovanj za krmo in hrano, zato da bi spodbojali raziskave bolezni povezane s prehrano. Zanima me, ali komisar meni, da bi morali podobne napore vložiti tudi v raziskovanje posledic uživanja alkohola, kajte to je tretji največji vzrok za prehitre smrti na svetu. Če se strinja s tem, me zanima, ali ste pripravljeni nadaljevati z delom tam, kjer je končalo švedsko predsedovanje, zato da bi se borili proti posledicam alkoholizma, naprimer, da bi preučili, kaj lahko počnemo v zvezi z cenami. Hvala. Renate Somar, prosim. Hvala, gospod komisar, da ste prišli v naš odbor. Najprej nekaj o znakih na živilih. Eh, odbor za okolje je zavrnil ta, te oznake za živila in sicer že drugič. Zato, ker ti profili hranilnih vrednosti ni, so veljavni in nimajo znanstvene osnove. Kljub temu se jih jemlje kot uh, osnovo tudi za zdravstvene trditve. Tudi sam sem mnenja, da morajo te oznake na živilih biti pravilne. E, potrošnika to ne sme zavesti. Vendar e, ti profili hranilnih vrednosti niso pravilni, niso veljavni. In razen tega, ti profili niso primirni eh, za uporabo eh, za oznake na živilih v namene reklame, naprimer. Torej, nočemo te razdelitve na dobra in slaba živila in Eh, eh, potrošnik ne odloča, odloča sam. Eh, seveda mora biti transparentno, kaj vsebujejo živila, ampak če jih naprej razdelimo v dobra in slaba živila, je to nepotrebno in tudi nevarno. Pa še vprašanje, kar zadeva eh, reklamne ozni, oznake tudi in odziv IFSE na to. IFSA je v zamudi, potrebovala bo najmanjše eno leto, leto in pol, da bo pripravila seznam eh, dopuščenih eh, oznak karzeliva reklamiranja živil. Eh, komisija si želi, da bi se ta seznam objavil postopoma, ampak to eh, kljub temu eh, povzroča določene. Hotel sem omeniti tri točke. Prvič, želim se povrniti na gensko spremenjene organizme oziroma najprej želim povedati nekaj o prašiči gripi in H1N1. E, eh, vidno e, se pojavlja e, gripa v vseh sezonah, to ste tudi sami povedali. In prav je, da se nekdo Eh, ki je avtoriteta, tako kot vi, eh, izjasni o tem in da poda tudi eh, stvarne pravilne informacije. Upravičeno ste rekli, da upravljanje s krizo ni bilo tako, da ljudje ne bi dvomili o tem, eh, kaj bo pri nadaljnih pandemijah, ki se bodo gotovo pojavile. Skupaj s komisijo naj bi, in to predlaga tudi naš predsednik, eh, naj bi poskrbeli za to, da se vsi v Evropi usidejo k eni mizi in se dogovorijo, kako naj se ravna v takem primeru. Potem obveščanje bolnikov in informiranje bolnikov. Um, med predsednikom in vami je um, potekala določena korespondenca in vašega stališča ne razumem. Vi pravite, da naj bi zagotovili obsežnejše informiranje bolnikov in um, predlog, ki je na mizi, tega ne omogoča in razen tega se soočamo tudi še s pravnimi težavami. Mogoče bi lahko eh, pojasnili, zakaj gre eh, gospoda Sibereta ravno ni v dvorani. Mihajl Tremopolos, prosim. Hvala. Želim se vrniti, gospod komisar, na vprašanje GSO-jev. To je, gre predvsem tudi za nov uh, evropski moratorij za gojenje določenih izdelkov, dokler se ne izpolnjujejo vse zahteve okoljskih ministrov z decembra 2008. Govorili ste o znanosti in da je treba upoštevati znanost, vendar obenem se soočamo s zelo nejasnim stališčem EFSE. Uh, Eh, ki se sicer označuje kot ne, neutralno eh, organizacijo, po drugi strani pa se tudi zauzima za gojenje takih eh, kultur. Eh, po drugi strani pa se države članice branijo proti temu, tako da eh, tudi ni možno eh, izvesti postopka eh, odobritve. Torej, soočamo se tudi z določenimi težavami glede transparence tudi znotraj EFSE. Eh, prišlo je do tega, da so bili objavljeni podatki, preden uh, je civilna družba zvedela za nje. Torej, EFSA uh, eh, po moje uh, ne ravna povsem pravilno eh, pri tem vprašanju. Sprašujem se, ali obstaja poskus, da bi izboljšali verodostojnost EFSE in predvsem, da se tudi preprečijo konflikti interesni konflikti. Sej vemo, do kakšnih težav je prišlo eh, tudi pri moratoriju za GSO-je. Hvala. Hvala, gospod, kom, gospod komisar. Slišali smo, da imate veliko nalog in eh, govorili smo o H1N1, o epidemiji in pandemiji. Želim povedati tudi nekaj o imunizaciji. Ugotovili smo, da je v Evropi eh, vedno manj eh, cepljene, predvsem pri otrocih in sicer ima to različne eh, razloge in sicer zato, ker nekatere eh, bolezni, kot so ošpice in tako naprej, niso več tako akutne. Vendar turizem in odprte meje eh, spet odpirajo pot tem boleznim pri nas. Kakšne načrte ima komisija, da bi poskrbila za to, da bi se spet povečala imunizacija, predvsem otrok v Evropi? Hvala, če želite odgovoriti čim krajše, potem izvolite. Hvala lepa, čezmejno zdravstvo. O tem že potekajo pogajanja in pogovori s španskim predsedstvom in ta pogajanja lepo napredujejo. To je v skladu tudi z obljubo, da bi pozitivno gledali na te zadeve. Na zadnjem neuradnem zasedanju ministrov za zdravje je bil predložen predlog za študijo. Mislim, da ta vsebuje elemente možnega sporazuma, ki bi ga lahko dosegli, upam, da do junija. Takrat bomo vprašanje za oceno v drugi obravnavi predložili vam. Morda sem tukaj preveč optimističen, ampak zdi se mi, da bi se stvari lahko tako odvile. Kar zadeva javno zdravje. Strinjam se, da je treba izvesti raziskave o posledicah, takšnih zdravstvenih determinant, kot je alkohol. To je prav tako velik problem, ki vpliva na zdravje ljudi. To je hkrati področje, ki bi ga prav tako morali razvijati. Moram pa povedati, in verjetno ste to že večkrat slišali, imamo veliko omejitev zaradi omenjenih sredstev prizadevali se bomo zagotoviti možnost, da bi začeli razpravljati o tako pomembnih vprašanjih, kot so zdravstvene determinante. Ne samo raziskave, ampak tudi preventivne kampanje. Kajti pripričan sem, da moramo več ulagati v preventivne kampanje. Mislim, da lahko komisija veliko prispeva k vprašanju preventive. Zaradi tega ne bo samo naše zdravstvo s časoma postalo trajnostno, ampak nam bo to pomagalo tudi, da bomo zmanjšali neenakosti na področju zdravstva, kar zadeva prehrambene oznake. Te oznake dejansko temelijo na znanstveni oceni EFSE. Komisija je izvedla nekaj presoj učinka kar zadeva določene prehrambene oznake. Ampak nekaj moramo povedati jasno. Mi to razumemo tako, da prehrambena oznaka ne bo vključena v dejansko trditev, ki se analizira. Ko je oznaka trditev potrjena, potem izdelek, ki jo nosi, potem ne bo mogel nositi samo te oznake, ampak če bo presegel določene mejne vrednosti, potem bo moralo tudi to biti navedeno. To je logično in to je pošteno in to je pošteno tudi do potrošnikov, kar zadeva H1N1. To, ta pojav je bil označen kot pandemija in v prvih mesecih tega procesa smo bili priča hitremu ukrepanju vseh zainteresiranih zadevnih strani. Cepljenja so potekala mnogo hitreje kot karkoli drugega predtem. Ena od, eden od vzrokov, zakaj je bilo tako malo smrtnih žrtev, bi lahko bil tudi da smo ukrepali tako hitro, kot smo. Nočem se igrati Boga, ampak to je moje mnenje. Če bi to obravnavali kot čisto običajen izbruh, potem bi posledice lahko bile mnogo hujše. Mislim, da moramo to začeti analizirati in sicer poglobljeno, zato da se prepričamo, da ta vprašanja obravnavamo na najbolj objektiven način. Strinjam se da vedno več držav članic in ljudi meni, da je cepljenje nepotrebno. Posledica tega so novi izbruhi, naprimer v Bolgariji prejšnji teden. Mislim, da je to nekaj, za kar se moramo še naprej prizadevati. Namreč, da je cepljenje način za izkoreninjenje bolezni. In to za misel moramo še naprej spodbujati, kar zadeva informacije za bolnike. Poslušamo vas, torej parlament, in želimo si, da bi parlament še naprej nadaljeval z razpravami. Upoštevali pa smo že nekaj elementov iz razprav in tudi predlogov sprememb, ki se mi zdijo zelo smiselni mislim, da bi lahko nadaljevali na tej osnovi skupaj z predlogi sprememb, ki jih je predlagal vaš odbor. Hvala. Katrin Suli. Katrin Suli. Merci, monsieur le président, monsieur le commissaire. Euh, Hvala, gospod eh, predsednik, gospod komisar. Veliko nalog imate in pokrivate širok spektr. Eh, gre za varstvo živali, naprimer eh, zaradi Lizbonske pogodbe. Tudi to področje sodi v 13. člen in države članice in skupnost eh, morajo skrbeti za varstvo živali, piše v tem členu. In kakšne ukrepe želite sprejeti kot komisar za zdravje, da bi izvajali tudi take ukrepe? In kakšni Eh, in kaj je s eh, kosmetičnimi tisti, ki pravzaprav niso povezani eh, z zdravjem in je to možno tudi brez poskusih na živali, torej ali bo do spremenjene določbe glede varstva živali. Hvala, gospod predsednik, gospod komisar. Želim vas vprašati, ali želite sprožiti pobude o problemu uh, duševnega zdravja. Uh, to po moje treba temu problemu posvetiti novo pozornost. Torej, duševno zdravje in psihiatrija bolj nasplošno, uh, eh, zato uh, bi lahko porabili tudi sredstva za uh, znanstvene raziskave in pred nekaj časa ste tudi govorili o tem. Uh, vendar uh, v posameznih državah se ravna drugače. Imamo sicer centre odličnosti, v drugih državah pa ugotavljamo tudi velike zaostanke. Hvala. Grazie. Hvala. Pila Juso. <clears throat> Hvala, gospod komisar, za ta lepa pojasnila. Tu v Uniji je zagotovljena eh, varnost živil in ta včasih tudi presega priporočila komisije. Eh, živila deloma prihajajo tudi iz tujine, kjer se ne držijo teh zakonov. In če eh, če Svetovna zdravstvena organizacija oziroma če eh, svetovna trgovinska organizacija nas sili, da kupujemo te proizvode, potem je treba seveda tudi zagotoviti, kako ravnati s tem, ali ima komisija kakšne predloge v zvezi s tem. Potem, torej pri teh novih živilih smo tudi rekli, da je treba vzeti vse, kar se nanaša na kloniranje in tako naprej. In komisija mora pripraviti predlog, da se pripravi pove uporaba kloniranih živali v živilih. Torej, Uh, torej, pri kloniranih živalih se ve, da so klonirana, ampak uh, kako je potem s potomci teh kloniranih živali, ali so tudi prepovedane za eh, človeško uporabo in kako to dokazati, ali se lahko, ali je možno dokazati, da starši uh, niso uh, klonirane živali. Torej, če eh, ta živila prihaja od zunaj, kakšne možnosti nadzora imamo? Gospod predsednik, nisem še končala. Hvala, gospod komisar. Govorilo se je o eh, določbah glede čezmejnega varstva. Uh, Bila sem prej tudi v odboru za notranji trg in pravzaprav se je zahtevalo od komisije, da sprejme določene ukrepe, ki nastanejo zaradi staranja prebivalstva in zaradi eh, vedno večjih potreb po negi. Eh, razen tega ljudje veliko potujejo in deloma tudi živijo v eh, drugih državah. Vem, da špansko predsedstvo Eh, namenja temu pozornost, vendar sprašujem vas, ali vam ali se želite še posebej ukvarjati tudi s tem vprašanjem, torej negovalne storitve, negovalne službe, kajti to se tiče velikega uh, dela prebivalstva. Hvala lepa, gospod komisar. Državljani so razburjeni zaradi prve potrditve GSO-ja, to je prvo od leta 1998. Rekli ste, da bodo te odločitve sprejete na podlagi znanstvenih podatkov. Ti podatki pa seveda morajo biti zanesljivi. Komisija je izjavila, da so odločitev v zvezi z krompirjem Amflora sprejeli na podlagi znanstvenih podatkov. To sta dve študiji EFSE o, tem, o tej vrsti krompirja. Ampak res je je tudi, da je splošno mnenje, da ti dve študiji nista, za, ti dve študiji nista zanesljivi. Zato je bila naročena še tretja, ki je naj ne bi izvedla samo EFSA, ampak tudi nekdo drug, naprimer EMEA. Če bi te študije bile zanesljive, prejšnji dve študiji, če bi bili zanesljivi, zakaj je komisija torej zaprosila še za tretjo? Hvala, Anja Weisgerber. Ja, Hvala. Tri kratka vprašanja imam. Prvič, imitati živil. Hvala, gospod komisar. Pri zaslišanju ste jasno povedali, da ste za boljše označevanje imitatov, kajti gre za goljofijo in za Eh, ogoljufanje potrošnikov in sprašujem, kako zgleda v komisiji. Eh, odbor za okolje se je izrekel za to. Eh, slišal, slišala sem, da so pravne težave z besedo imitat. Lahko bi seveda uporabili tudi druge izraze in sicer, da je nekaj narejeno iz maščob in ne iz eh, sira. Potem gensko spremenjeni organizmi, o tem se je danes že govorilo. Vesela sem, da eh, predsednik komisije Barozo in tudi vi prepuščate držav, državam članicam, ali želijo gojiti gensko spremenjene organizme ali ne, ukoliko so ti načrti že uresničeni in ali bi lahko ta predlog vseboval, da lahko te odločitve spremejo tudi regije znotraj držav članic. Seveda je to v pristojnosti držav članic, ampak Evropska unija mora povedati, ali je to možno. Potem informiranje bolnikov sem zato, da. Uh, se ustvari internetna platforma, ki je neutralna, ki se tudi nadzoruje in ki omogoča bolnikom, da se obsežno informirajo o zdravilih in tudi o možnostih zdravljanja. V odboru za varstvo potrošnikov je ta ideja že bila sprejeta, tudi sama sem v stiku s komisijo in kako ocenjujete tak predlog Antonija Pavanova, prosim. Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod Dali, da ste danes tukaj. Imam tri kratka vprašanja za vas. In upam na vaše odgovore. Prvo je starajoče se prebivalstvo in kriza, v katerem se zna, so se znašli naši zdravstveni sistemi. Zanima me, ali imate kakšen namen, da bi od držav članic zahtevali da pripravijo načrte za pripravljenost in da bi tudi ocenile tveganja. Prav tako me zanima, kako bomo zagotovili osnovno zdravstveno varstvo, to pa seveda vpliva na upravljanje zdravstvenih sistemov. Zanima me tudi, kakšni so vaši načrti v zvezi z digitalno agento na področju e-zdravja. In tretje vprašanje je, zadnji svežen, ki smo ga dobili, vključuje tudi nekaj novih problemov. Zanima me, ali imate kakšne predloge za to, da bi zagotovili klinično učinkovitost farmacevskih izdelkov ali kako bi lahko to ocenjevali. Hvala. Hvala. Zadnje vprašanje, Sondrin Belije. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur Deli. Hvala. Gospod eh, komisar Dali. Uh, Več eh, kolegov je omenilo gensko spremenjene organizme. Torej, želimo učinkovit in usklajen in usklajeno varstvo uh, zato ker seveda iz gojenja GSO-jev izhajajo tudi določene nevarnosti, ki jih je treba preprečiti. Želim vas opozoriti tudi na transparentnost in na dostop do eh, znanstvenih informacij IFSE, naprimer označevanje izdelkov, ki eh, bi lahko vsebovali GSO-je. Danes zjutraj je naš odbor sprejel eh, določbo glede označevanja mesa iz eh, živali, ki uh, so bile krmljene z uh, krmo, ki vsebuje tudi GSO. -je. Upam, da bo vaša komisija nekaj storila proti um, šipkim točkam pri označevanju teh izdelkov. Razen tega ste nam rekli, da, naj, da komisija izhaja iz znanstvenih ekspertiz, vendar EFSA sama ugotavlja, da ti izvidi za GSU je dolgoročno, eh, torej da se dolgoročno ne poznajo vse nevarnosti, tudi eh, včasih se premalo upoštevajo zunanje ekspertize in včasih je težko ohraniti pregled nad vsem zaradi pomankanja preglednosti in multidisciplinarnosti in zaradi nevarnosti, eh, ki eh, iz tega izhaja za državljanje, in njiho, za državljanje in njihovo zdravje, se seveda postavlja vprašanje, kako je z eh, načelom previdnosti. Predlagam, da storite enako kot gospod kolega Potočnik. Torej, na tisto vprašanje, na katero ne boste mogli odgovoriti, predlagam, da odgovorite pisno, zato vam dajem 3 do 4 minute za odgovore, preostale odgovore pa lahko predložite torej pisno. Izvolite. Eh, Kar zadeva farmacevtske izdelke in ocenjevanje farmacevtskih izdelkov, strinjam se, da bi morali tukaj meriti na učinkovitost, ne samo na varnost. Mislim, da je učinkovitost zdravil zelo pomembna. Staranje. Staranje je ena od mojih prednostnih nalog v tem petletnem mandatu. Mislim, da je to osnova, na kateri moramo zagotoviti trajnost naših zdravstvenih sistemov. Skrbeti moramo za starajoče se prebivalce in poskrbeti moramo za to, da bo zdravo staranje eno, eden od bistvenih elementov našega mandata. V mislih pa nimam samo zdravega staranja, ampak zdravo produktivno staranje. To je zelo pomembno. In tukaj ima vlogo tudi e-zdravje, kajti to je pomemben dejavnik v vprašanju staranja. Vesel sem, da je špansko predsedstvo pri pregledu čezmejnega zdravstvenega varstva ponovno uvedlo v beseditev, ki smo jo predlagali na začetku kot komisija, namreč, da bi imeli bolj vlogo usklajevanja. Poskrbeli bi, da se zdravje predstavlja kot nekaj, v zvezi s čim morajo sistemi delovati povezano med državami članicami. Kar zadeva informacije za bolnike, tukaj sem zelo zadovoljen, da je Envis prejel predlog, da bi organizirali portal, ki bi bil neke vrste filter. Namreč farmacijske družbe bi proizvajale informacije, potrošniki pa bili, bili tudi zaščiteni pred trženjem. Portal bi torej predstavljal ustrezno platformo za informacije za potrošnike. Sedaj pa še GSOI. E. To je zadnje vprašanje, na katerega bom odgovoril, na ostalo bom odgovoril pisno. Tako vseobsegajočih izjav ne moremo kar podajati, da EFSA ni zanesljiva in tako naprej. EFSA je organizacija, ki jo imamo v svojih institucijah in če obstajajo kakšni problemi v zvezi z EFSO, potem jih moramo preučiti, jih tudi analizirati. Sam sem osebno obiskal EFSO, to je bilo nedavno, in povedal sem, da bi si želel videti bolj trajno funkcijo revizije in pregledov samostojnosti EFSE in tudi celotnega sistema ter odborov v okviru EFSE. Zato moramo okrepiti to organizacijo in ne je demonizirati, če njihova, njihovi izsledki niso v skladu z našim mnenjem. Hvala. Hvala, gospod komisar, da ste bili danes z nami in da ste predstavili svoje zamisli in da ste odgovorili na višino naših vprašanj. Na ostalo boste odgovorili pisno. Pripričan sem, da moramo to razpravo nadaljevati, čaka nas še veliko odprtih vprašanj.